kot vsi ostali proizvajalci. Poleg tega smo dodali še eno zelo pomembno točko, ki, o kateri se ni veliko govorilo, pa vseeno bistvenega pomena. Namreč uspelo nam je dodati tudi cilj 25 odstoten delež recikliranih plastičnih steklenic. Plastične steklenice so številčno gledano na prvem mestu, ko gre za odpadke, ki jih najdemo na plažah in v oceanih. 25 odstotkov recikliranih plastičnih steklenic do leta 2025, 30 do leta 2030. Tudi pri cigaretah je treba odpraviti celulozo. Svet in komisija se sicer nista strinjala z našimi cili na področju zmanjševanja te vrste odpadkov, kar obžalujemo. Smo pa dosegli to, da je treba na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 V besedilu zdaj tudi natančno piše, da moramo ambiciozno delovati, ko gre za zmanjševanje odpadkov do leta 2026. Mi smo želeli sicer oštevilčene cilje, tega nismo dosegli na evropski ravni. Odgovornost je torej prenešena na države članice, kar zadeva to konkretno vprašanje. Seveda si želim, da bi države članice storile več, ko gre za člen 4, da bi ukrepale hitreje. Francija, Valonija in Avstrija so nedavno sprejeli zelo ambiciozne cilje. Tudi kancler Kurz je rekel, da bomo s pomočjo te nove zakonodaje ustvarili 30 do 50 milijonov novih delovnih mest na inovativnih področjih. Tu gre za več kot zgolj direktivo o v narekovajih plastičnih slamicah, kot ji pravijo. Želimo si delovati na treh področjih. Ambiciozna revizija zakonodaje na področju embalaže, tu imamo številčen cilj, ko gre za zmanjševanje embalaže. Potem potrebujemo tudi akcijski načrt na področju mikroplastike. V tem zakonodajnem predlogu smo se lotili makroplastike. Potem pa moramo storiti več, zato da bomo kot Evropa imeli krožno gospodarstvo, da bomo imeli tudi zelo učinkovito recikliranje. Rezultat, ki ga predstavljam, je nedvomno rezultat ekipnega dela. Malce sem presegla dodeljeni čas za govor, ampak zaključujem, gospod predsedujoči. Parlament, svet in komisija smo skupaj delali v okviru te svete alijanse, da smo dosegli ta cilj. Tako da hvala lepa komisarjem Timmermansu in Veli za predano delo. Hvala lepa tudi Danielu Kajeju iz GED okolje. Hvala tudi ministrici Köstingerevi ki je vodila to področje v času avstrijskega predsedovanja. Hvala gospodu Pavlučiju, Bojlovi, Auknovi in vsem ostalim, ki so mi pomagali pri delu. Na milijone državljanov nas je spodbujala k temu, da si zastavimo visoke cilje, ko gre za zaščito oceanov in okolja. Predvsem pa je to pomembno seveda tudi za nas in naše otroke. Hvala, Hvala lepa, gospa Riz. Zdaj pa besedo predajam gospodu Timrmansu, podpredsedniku komisije. Gospod predsedujoči, spoštovane članice in člani. Danes boste sprejeli odločitev, ki bo postavila Evropo na prvo mesto, ko gre za ukrepanje proti plastiki. S tem bomo tudi jasno pokazali, da je Evropska unija predana doseganju ciljev trajnostnega razvoja v okviru Združenih narodov potrebujemo naravno okolje, ki ga moramo eh, bolje zaščititi. Namreč okolje je tisto, ki ščiti trenutno celotno človeštvo. Vse, kar počnemo na evropski in globalni ravni, mora biti skladno s cilji na tem področju. Spremenilo se bo to, kako uporabljamo, recikliramo plastiko, s tem bomo zmanjšali množično onesnaževanje, zlasti v oceanih spremeniti moramo svoj način delovanja, zdaj sicer bomo oceane zadušili s plastiko. Znanstvena dejstva so zelo jasna, zavedamo se, kako resen je ta problem. Evropa bi morala prevzeti vodilno vlogo pri iskanju rešitev in pri dviganju standardov na globalni ravni. Ne smemo se bati, kot je rekla gospa Ris. Pred enim letom smo najavili strategijo za plastiko. Rekli smo, da bomo pripravili zakonodajni predlog o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo. Danes bo Evropski parlament sprejel dokončno odločitev. Ta nova zakonodaja je že spodbudila iskanje bolj ambicioznih poslovnih rešitev, spreminja se tudi ravnanje potrošnikov. Postali smo vodilni na globalni ravni, ko gre za to vprašanje, še preden je ta zakonodaja sploh stopila v veljavo. Pozitivno glasovanje Evropskega parlamenta bo seveda potrdilo naše cilje z področja krožnega gospodarstva. S tem bomo spodbudili inovacije, spodbujali nove krožne poslovne modele. Ukrepi bodo tudi bistveno zmanjšali onesnaževanje, plastično onesnaževanje v oceanih. Resnično bi se rad zahvalil Frederik Ris in vsem poročevalcem v Senci za res izjemno upravljeno delo, kot je že sama ravno kar povedala, na tem smo delali skupaj vse tri institucije. Vsi akterji smo bili prepričani, da je nekaj moč storiti, čeprav so ljudje izven institucij trdili, da to ni mogoče. Frederik in vsem ostalim hvala za odlično upravljeno delo. Zdaj pa lahko besedo predam kolegi Veli. Hvala lepa, Franc. Gospod predsedujoči, Ta zakonodaja je ena od najbolj uspešnih pobud evropskih državljanov. Naša naloga je, da ambiciozne ukrepe, ki so zapisani v tej zakonodaji, čim hitreje začnemo izvajati tudi v praksi. Preprečevanje onesnaževanja s plastiko je ključna naloga za potrošnike, oblasti in proizvajalce. Vsi v tej proizvodni verigi plastike morajo ukrepati. Zboljšati moramo sam dizajn proizvodov, svestiti moramo tudi potrošnike z boljšim označevanjem, zmanjšati moramo uporabo plastike s tem, da prepovemo uporabo nekaterih plastičnih proizvodov, za katere obstajajo bolj trajnostne alternativne rešitve. Evropski parlament se je zauzemal za odločne ukrepe, s katerimi ste želeli zagotoviti, da bomo za čiščenje oceanov zadolžili proizvajalce. Oni naj nosijo stroške pobiranja odpadkov v oceanih in čiščenje oceanov. Imamo tudi zavezujoče cilje, ko gre za recikliranje plastičnih steklenic. S tem bomo dejansko spremenili gospodarstvo plastike, dali bomo nov potisk trgu sekundarnih surovin. V celoti podpiramo dosežen dogovor v okviru medinstitucionalnih pogajanj ampak komisija bi rada podala ti tri izjave. In sicer določba o tem, da ni mnenja. To pomeni, da lahko komisija sprejme izvedbeni ali delegirani akt, če ni podano mnenje in te pravice komisije ne smete odreči brez obrazožitve. Drugo, imamo zelo kratko časovnico za sprejetje izvedbenega akta komisije. Kot komisija se seveda zauzemamo za to, da bi spoštovali vse roke kot je treba. In še zadnje pomembno vprašanje, biorazgradljiva plastika. Ta nima neposrednega vpliva na izvajanje te direktive. Seveda moramo biti vsi zelo ponosni na ta nova pravila, ker se lotevajo nesnaževanja, ki ga povzroča plastika za enkratno uporabo in tudi ribolovna opremo. S tem ne bomo zgolj preprečili nasnaževanja s plastičnimi proizvodi, temveč bomo kot Evropska unija postali vodilni akter pri uveljavljanju trajnostne plastične politike. Evropski parlament je odigral izjemno pomembno vlogo pri postavljanju temeljev za to preobrazbo. Resnično in iskreno si želim, da boste vsi podprli ta zakonodajni akt, da se bodo zadeve uresničili tudi v praksi. Se pa pridružujem podpredsedniku Francu in eh, bi se rad zahvalil poročevalki Risovi, vsem poročevalcem v senci, vsem poslankam in poslancem in generalnim direktoratom. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Zdaj pa besedo predajam gospe Kapr, ki pa žal ne vidim v dvorani, tako da besedo dobi gospod Rope za minuto. Hvala lepa, predsedujoči. Gospod komisar, gospod podpredsednik, to vprašanje je izjemno pomembno. Mislim, da malce zaostajamo na tem področju, ampak eh, bolje je biti malce v zaostanku, kot se zadev nikoli lotiti. Hvala lepa poročevalki in tudi svetu, da so uspeli doseči uravnotežen dogovor in uravnotežene rešitve, ko gre za zmanjšanje uporabe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo. Zelo vesel sem, da ste sta tako odbora Agri kot Envi podprla moje predloge. Nažalost pa vseh mojih predlogov niso podprli. Predvsem ne tistega, s katerim sem se zauzemal za opredelitev jasnih ciljev za države članice, ko gre za zmanjševanje plastičnih proizvodov za enkratno porabo. Vi ste se tega lotili malce drugače, kot sem si želel. Hvala. Hvala lepa, gospod Briano, za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči, komisar, podpredsednik. Plastika ima negativen vpliv na biološke in morske vire, pa tudi na samo okolje, ki gosti te vire in življenje. Plastika ogroža ribolov, povzroča škodo za človeško zdravje. Namreč plastični proizvodi slejko prekončajo v prehrambeni verigi in torej tudi na naših krožnikih. Ocean Up Cleanup poročilo jasno kaže, da je stanje v oceanih zelo katastrofalno. Namreč v oceanih plava 80 tisoč ton plastike, ki pokrivajo enako območje kot trikratno ozemlje Francije. Številne pobude, tudi pobuda komisije, kažejo na to, da je treba oceane očistiti. Naj zaključim z besede Grete, ki pravi, da potrebujemo upanje, ampak bolj kot upanje potrebujemo ukrepanje. Ko bomo začeli ukrepati, bomo našli razloge za upanje. Torej, nujno moramo ukrepati takoj, ker časa nimamo več veliko. Hvala lepa, gospod Lize. Liebe Kolleginnen Drage kolegice in kolegi, onesnaženje mori s plastiko je ogromna težava. V Pacifiku plava kup plastike, ki je že petkrat večji kot moja domovina, Nemčija, zato moramo nujno ukrepati. Potrebujemo ustrezen pristop, tudi več prepovedi pri plastičnih krožnikih, recimo te je najbolje zamenjati s krožniki, ki se jih da uporabiti večkrat. Če pa zamenjava ni mogoča, obstaja strategija za zmanjšanje uporabe plastike. Sam bi se zauzel za to, da so cilji za zmanjšanje bolj jasni, ampak zdaj je treba države članice pozvati, da, so, da ukrepajo čim strožje. Zahvalil bi se vsem tistim, ki so pomagali, seveda Frederik Ries, ampak tudi vsem drugim kolegom, Karl Heitzu Florensu, Elizabeth Köstinger, ministrici, ki je uspela uspešno izpeljati pogajanje. Po eni strani sem vesel, ker nismo presegli naših okvirov. Zeleni so uložili predloge sprememb, da bi prepovedali paličice za balone in to se mi ne zdi sorazmerno. Treba je staviti na inovacije, na nove proizvode, ljudem pa ne smemo vzeti vsega veselja. Po drugi strani pa dam Frederik Ris prav potrebujemo dodatne korake v prihodnosti, kar se tiče odpadne embalaže, kar se tiče mikroplastike. Tu pričakujemo zakonodajne predloge in treba je ukrepati, če želimo, da se težav lotimo aktivno. Za danes pa lahko rečem, da smo storili zelo pomemben prvi korak. Krepimo krožno gospodarstvo, ukrepamo na področju zmanjšanja odpadkov, predvsem v morjih. In zdi se mi, da gre za dobro zakonodajo. Redko sem doživel, da je okoljska zakonodaja naletela na tako pozitiven odziv pri državljanih in državljankah, tako da se pridružujem večini, ki to podpira. Hvala lepa. Domnule Lize. Hvala lepa, gospod Lize. Modri karton. Gospa Bojlan bi vam rada zastavila vprašanje. Sprejmete, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Gospoda Lizeja, bi rada vprašala, ali ste veseli, da ste uspešno odpravili obveznost označevanja embalaže balonov, ne balonov, temveč embalaže balonov in s tem namreč bi lahko ljudi jasno povedali, kako jih lahko varno tudi odvržijo, ko jih ne uporabljajo več. Namreč plastični baloni so eden od desetih proizvodov, ki najbolj škodujejo okolju in tudi živalim? Hvala za vprašanje. Naj pojasnim. Mislim, da se moramo sredotočiti na alternativne tehnologije. no, ko gre za poroke, za otroške rojstne dneve, ne bi želeli, da ne bi smeli spuščati več balonov v zrak. Po mojem, gremo tu predaleč. Evropska unija mora staviti na inovacije, ne samo na prepovedi. In parlament ne sme poslati signala, da želimo ljudem uničiti veselje. Hvala lepa, gospod Pavloči. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sam bi se na začetku rad najprej zahvalil poročevalki za odlično opravljeno delo. Skupaj smo opravili to delo. Drage kolegice in kolegi, mislim, da bomo z glasovanjem čez nekaj ur, ko bomo sprejeli direktivo o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo, storili pomemben korak naprej. Zmanjšati je treba potrošnjo, potrebujemo nova pravila, zagotoviti je treba več informacij za potrošnike, ločeno zbiranje odpadkov, večja odgovornost za proizvajalce. To so ključni elementi. Mislim, da bi morali biti ponosni na glasovanje, ki nam bo omogočilo, da storimo te pomembne korake naprej. Boriti se je treba proti tej potrošnji, ko samo zapravljamo in mečemo stran. Zaščititi je treba oceane. Oceani so namreč pljuča našega planeta. Potrebujemo nove proizvodne modele, nove modele potrošnje, več bi morali staviti na ponovno uporabo in recikliranje. Vem, da vse ni odvisno zgolj od Evrope, ampak Evropa je ambiciozna in dajati mora zgled. Pokazali smo, kaj lahko vse že dosežemo s tem, ko smo storili številne korake naprej. V teh urah, v teh dneh sem slišal kar nekaj napačnih informacij. Mi se ne borimo proti kemični industriji. Kemična industrija je seveda strateškega pomena za našo industrijo. Ravno nasprotno, zdi se mi, da bi lahko storili korak naprej, zato da bi spodbudili tehnološke inovacije, lahko spremenimo tudi način potrošnje. Skratka, začrtati je treba pot, ki vodi v več proizvodnje na boljši način. Že podpredsednik Timmermans je rekel in s tem se strinjam. Zdelo se je, da je ta cilj nemogoče doseči, vendarle pa je nam v kratkem času uspelo to kljub temu doseči. V parlamentu in v evropski družbi je bila večina za to, da se ta cilj doseže. Z glasovanjem ob koncu mandata pa bomo poslali jasno sporočilo, da je prehod na krožno gospodarstvo ne samo nujno, temveč tudi mogoče. Hvala. Hvala lepa, gospod Demesmeker. Ja, forbeje zondag. Najlepša hvala. Prejšnjo nedeljo smo imeli že desetič veliko čistilno akcijo na flamski obali. 7800 prostovoljcev je pobralo kar 11,5 ton odpadkov. To je dvakrat več plastičnih odpadkov, kot smo jih pobrali lani. To je zelo dobra akcija z konkretnimi rezultati, ki pa jasno kaže tudi na to, kakšen je problem. 80 odstotkov odpadkov, ki jih najdemo na obalah, predstavlja plastika. Večina te plastike prihaja iz izdelkov za enkratno uporabo. Leta 2050 bo v morju več plastike kot rib. In sedaj moramo ukrepati, zato da, ta, da ti odpadki ne bodo več zašli v naša morja in oceane. Začeti moramo za trajnostno in odgovorno uporabo plastike in to v celotni vrednostni verigi. To je izjemno pomembno tako za naše gospodarstvo, za našo ekonomijo in tudi podnebje. Na tak način namreč preprečujemo izpuste CO2. Vsaka tona plastike, ki jo recikliramo, predstavlja enako izpustov kot en avtomobil. 90 odstotkov plastičnih steklenic je potrebno ločeno zbirati in tudi z recikliranjem cigaretnih eh, odpadkov lahko storimo veliko. Zahvaljujem se kolegici, ki je pripravila ta pomembni dosje in hvala tudi komisarju za odlične rezultate. Majim. Hvala lepa. Ja, meni se zdi, da smo že kar nekaj časa nazaj pričeli jesti plastiko. Gospod Torvald, dve minuti. Najlepša hvala, predsedujoči. Gospod komisar, gospe in gospodje. prihodnih desetih letih nas čaka veliko izzivov, zlasti na področju plastike in prepričan sem, da bomo vsi udeleženi v tej razpravi. Treba si je vzeti za izhodišče logiko Sergija Leoneja iz eh, filma Lepi, dobri in zli. No, večina izmed nas ko uporablja plastiko, potrebujemo določena očala, kajti če jih ne bomo imeli, ne bomo ustrezno videli prihodnosti. Seveda pa obstaja tudi slaba plastika, tista grda stran, če znova vzamemo Sergija Leoneja. Uporabljamo zelo veliko različnih vrst plastike. Če bi se jih dalo nekako klasificirati, bi se lahko lotili izzivov, ampak eh, to je naloga komisije in tega se bodo morali lotiti v prihajajočem obdobju, tudi v prihodnjem sklicu parlamenta. Potem je tu še lažna plastika. Sam sem obiskal norveškega okoljskega ministra, ki je bil prej pristojen za atletske stadione v Oslu. Dejal je, da gre za ogromne količine mikroplastike in nanoplastike, ko recimo eh, gradite stadione z umetno travo. Tudi to je tista slaba plat, plastike. Obstajajo pa tudi dobri primeri. Na finskem smo pričeli proizvajati kavne skodelice oziroma kavne lončke iz papirja, ne plastike. Obstajajo pa tudi materijali, ki so topni v vodi. Mislim, da potrebujemo več raziskav na tem področju. Hvala lepa, gospa Avken, ena minuta in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala gospe Ris za odlično upravljeno delo. Hvala gospodu Timrmansu v veselje mi je zdaj že drugič, ko imamo pred seboj drugi zakonodajni akt o zmanjšanju plastike. Mislim, da smo zmagali v manjši vojni, tako rekoč. Gospod Timmermans, spregovorila bom iz srca. Med nami je grešnik, ki je končno uvidel resnico. Zato sem res hvaležna, no nikakor ne želim vas obdolžiti populizma. Zaveze je boljša beseda. Pred nami je dobra zakonodaja, ampak to je šele prvi korak. Tega se je treba zavedati. Upam pa, da bo to korak, ki nas bo popeljal naprej. Za začetek je treba preprečiti onesnaževanje. Vsako minuto se tovornjak plastike strese v morja in oceane in to je treba preprečiti. Prav tako je treba vse opozoriti, da ne iščemo elegantnih rešitev z bioplastiko in razgradljivo plastiko, saj tudi te vrste plastike povzročajo težave. Oksoplastika je bila prepovedana in to je dobro, saj je bila ta vrsta plastike eh, zelo slaba, ker razpade v mikroplastiko. Se je pa vsega tre tega treba zavedati ker bo na tem področju zavladala velika konkurenca pri iskanju različnih materijalov. Ampak nadaljujmo, treba je zmagati v bitki. Hvala lepa, gospa Bojlen, dve minuti. Hvala predsedojoči, kolegice in kolegi. Danes bomo potrdili direktivo o Eh, plastiki za enkratno uporabo, eden najbolj odmevnih zakonodajnih aktov v Evropski uniji. Hvala eh, poročevalki, kljub temu, da je svet poskušal omejiti ambicije. Bi pa vse opozorila, da še ne pričnemo odpirati šampanca. Eh, gospodarstvo bo, nad, bo skušalo nadaljevati s poslovanjem kot običajno. Imamo zelo, nekaj zelo pozitivnih ukrepov v tej direktivi, treba pa se zavedati, da smo šele na površju. To je šele vrh ledene gore. E, dobro je prepovedati krožnike in lončke za enkratno uporabo, ampak treba je doseči spremembe v sistemu. Kako preprečiti 13 milijonov tonov plastike, ki se vsako leto odvrže v oceane? Eh, sektor fosilnih goriv se trudi na vse kriplje zagotoviti svojo prihodnost. Plastika bo ostala poceni material, če ne bomo omejili sektorja fosilnih goriv in regulirali proizvajalcev plastike. Treba je prenehati govoriti o krožnem gospodarstvu, uporabljati visoko leteče besede. Treba je razmisliti, kako ta načela preliti v dejanja. Dobro je, da je ta direktiva zbudila zanimanje in okrepila osveščenost o plastiki, ampak treba je zagotoviti, da kriza na področju plastike eh, ne bo našla odgovora v tem, da prepovedujemo plastične slamice. Gre za to, da spremenimo proizvodne verige. Hvala lepa. Hvala. Gospod Pedičini, dve minuti. Grazie. Hvala lepa predsedujoči. Končno nekaj dobrega strani Evropske unije, ki je pogosto predmet sovraštva in tarča evropskih državljanov. Končno smo sprejeli nekaj, kar je skladno z zahtevami državljanov. Ta direktiva nam bo omogočila, da ponovno očistimo svoje oceane in morja. Želimo si, da do leta 2050 ne bi bilo v oceanih več plastike kot rib. Želimo si, da bi v trgovinah prenehali uporabljati plastične kozarčke, lončke, plastično embalažo za hrano. Potrebujemo Več ukrepov na področju boja proti uporabi plastičnih proizvodov za enkratno uporabo. Upam, da bodo tudi cigaretni ogorki končno že enkrat izginili z naših plaš ali bodo proizvajalci tobaka končno plačali ceno za pobiranje teh cigaret in za odpravljanje odpadkov s plaš. Potrebujemo jasno zavezujoče cilje, tudi zato, da se enkrat za vse le odpravijo plastične steklenice. Evropska unija vsako leto proizvede 50 milijard plastičnih steklenic. Ta plastika se ne stopi, ne izgine s časom in še 20 let kasneje je na tisoče milijard plastičnih steklenic v našem okolju in v morjih. Škandalozno je, da nekatere poslanke in poslanci niso podprli inovativnih rešitev, ki temelijo na biorazgradljivi plastike, zato ker je bil predlog podan strani Italije, kjer je bila sprejeta inovativna rešitev tudi za plastiko, ki jo proizvajamo s pomočjo komposta. Zelo pomembno je, da storimo korak naprej, še večji korak naprej, da bo prihodnost boljša in da bo okolje bolje zaščiteno. Hvala. Odsumim, eh, Hvala. Gospa Mela, ena minuta. Hvala, gospod predsedujoči. Industrijska revolucija v 19. stoletju je moč dala kemični industriji. Takrat smo dejansko dosegli velik napredek v vsakodnevnem življenju, ampak sledila je nora faza proizvodnje in globalizacije. Nahajamo se v kritičnem trenutku, namreč naš planet je onesnažen s plastičnimi proizvodi za enkratno uporabo. Onesnaženi so oceani, onesnažena je celotna zemlja. Čim hitreje je treba stvari spremeniti, spremeniti je treba potrošniški način delovanja. Seveda gre za kompleksno vprašanje, ki ga bo treba obravnavati na vseh ravneh. Proizvajalci bodo potrebovali podporo držav članic, ko gre za področje raziskav, Zagotoviti je treba nove alternativne rešitve za posamezne surovine, proizvajalci bi morali nositi več odgovornosti, države članice pa resnično spodbujamo k temu, da se bodo same intenzivno zauzemale za to, da ne bo na vsem lepem nastalo še šesti planet, planet plastike. Hvala, gospa Gardina. Gardini, minuto in pol. Hvala lepa. Sem mislila, da imam minuto in pol. No, zdi se mi, da je jasno, da prihaja do misunderstandinga, torej do nesporazuma prihaja. Gospod eh, Pedičini pravi, da smo sicer odpravili nekatere plastične proizvode za enkratno uporabo, ampak ne vseh, tako da ne vem, kako bo okolje imelo koristi od tega. 95 odstotkov plastičnih odpadkov v oceanih prihaja iz Azije in Afrike zaradi morskih tokov. To kažejo tudi poročila Združenih narodov. Dragi podpredsednik Timmermans, vi boste špicen kandidat socialistov in zanima me, ali boste to vprašanje izkoristili zgolj v predvoljene namene ali boste dejansko kaj konkretnega storila. Namreč ne vem, Zakaj ste prepovedali zgolj proizvode iz Italije, ko je govora o krožnem gospodarstvu? Vso odgovornost ste prenesli na Italijo. Italija bo plačevala, drugi pa bodo imeli koristi od tega. Sploh niste razmislili o študijah iz eh, univerz v Olstru in v Kaliforniji. Namreč te študije kažejo, da bodo ti ukrepi privedli do še več plastike in ne manj? Hvala. Ja, no, sam na to gledam povsem drugače kot kolegica Gardinijeva. Gospod podpredsednik Timmermans, gospod komisar Vela, čestitke za evropsko direktivo o plastiki za enkratno uporabo. Videli smo, da se prebivalstvo s tem v veliki meri strinja s tem, kar počnemo mi in gre tudi za nekaj prepoznavnega na področju okoljske politike Evropske unije. In na to bi se morali osredotočiti v času evropskih volitev, to bi morali spodbujati, ne gre za populizem, gre za dejanski prispevek zagotavljamo boj za zmanjšanje odpadkov po vsem svetu. Kljub temu, da večji del plastike v morjih prihaja z drugih celin, je še vedno prav, da Evropa, Evropska unija ponudi dober zgled. Nikoli ni prepovedano, da ukrepate hitro. Tudi v naših morjih, v Severnem morju, v Baltiku, v Sredozemlju konča veliko plastičnih odpadkov. Poleg tega pa se mi zdi, da ta direktiva prispeva k boljši osveščenosti, da moramo prenehati takoj odmetavati stvari. Ne potrebujemo izdelkov za enkratno uporabo, ki jih takoj po uporabi odvržemo. Treba je storiti veliko tudi na področju embalaže. Potrebujemo plastične materijale, ki se jih bo dalo reciklirati, ne takšne, ki potem razpadejo v mikroplastiko in povzročajo težave. Tudi proizvajalci morajo prevzeti svoj delež odgovornosti. Gre torej za dobršen del okoljske zakonodaje v Evropski uniji. Hvala lepa, gospod Vandala, ena minuta. Gospod predsednik, V vsakdanjem dnevnem življenju govori, uporabljamo veliko plastike, ker je izjemno ugodna. Zaradi tega pa se veča tudi količina plastičnih odpadkov v naših plažah, obalah in eh, morjih je vedno več plastike. Sedaj smo naredili prvi korak, da bi prepovedali deset plastičnih izdelkov za enokratno uporabo, ki prispevajo največ k tej onesnaženosti. Plastika je proizvedena med drugim tudi iz e, nafte in prav zato smo sedaj ubili dve muhi na en mah. V bistvu smo po eni strani zmanjšali količino plastičnih odpadkov, po drugi strani pa smo tudi zmanjšali našo odvisnost od proizvajalcev nafte. Zato vam iskreno čestitam. Najlepša hvala. Sumim. Hvala lepa. Gospod Gerbrandi, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsednik. Odlično je, da si sedaj trepljamo po, eh, po ramenih in da si čestitamo za to, ker smo prepovedali, plastične izdelke za enkratno uporabo. To je dobro, gre namreč za dober zakonodajni predlog, ampak realistični moramo biti. Namreč že 2010 smo napovedali ta ukrep v načrtu za uh, učinkovito uporabo virov. Torej, devet let prepozni smo s temi ukrepi. Devet let je trajalo, da smo to sprejeli. In naše ukrepanje je še vedno premajhno nismo dovolj urgentno ukrepali. Ne smemo več ravnati, kot da je vse enako, kot je bilo. Sedaj moramo spremeniti še vse ostalo, politiko, kmetijsko politiko, transportno politiko, gospodarsko politiko. Vse to moramo sedaj radikalno spremeniti, zato da bomo uskladili te ekološke ukrepe v druge politična področja čim prej moramo pospešiti prehod na čisto e-, ekonomijo. Gospod Gerbrandi, ali sprejmate modri karton od eh, gospe, gospoda Etheridgea? Hvala za to, da ste sprejeli moje vprašanje. Vsi se strinjamo, da je treba kaj spremeniti, kaj izboljšati na tem področju, ampak eh, Proizvodnja potrebuje čas, da se spremeni. Vi ste večkrat izpostavili nujnost, da je treba nujno ukrepati. Ampak ali se zavedate, da bo hitrost pomenila izgubo služb oziroma, da se to lahko zgodi? In če se to zgodi, koliko bi bilo to za vas sprejemljivo? Izguba 100 tisoč, 10 tisoč delovnih mest, kje se to konča? Ter, kako, kaj se vam zdi pomembnejše, proizvodnja ali potreba po spremembah? Mislim, da gre tu za razliko med konzervativci in liberalci. Sam verjamem v progresivno prihodnost. To pa je zgodba preteklosti. Vedno znova poslušamo, da bodo nove tehnologije pomenile izgubo delovnih mest, ampak v resničnosti je, so vedno prinesle le svetlejšo prihodnost in enako bo uh, uh, enako se bo zgodilo pri čistejšem gospodarstvu. Nove službe, nova delovna mesta in še bolj čist planet. Kaj pa bi si lahko še želeli več? Hvala, gospod Eichhout, ena minuta. Najlepša hvala. Za začetek hvala poročevalki RIS za odlično delo pri zmanjšanju eh, plastike za enkratno uporabo. To je odličen korak naprej, kot je povedala že kolegica Auken. Uh, Kar nekaj časa se je bilo treba boriti s komisijo glede ukrepov na področju plastike in dobro je, da te ukrepe sprejemamo zdaj. Ampak treba se ozreti tudi v prihodnost. Nismo še tam. E, gospod Franz Timmermans, komisar, je rekel, da smo na poti v trajnostno prihodnost. Morda je to preveč reči za ta korak. Sicer je dobro reči, da bomo zmanjšali plastiko za enkratno uporabo, ampak vsi vemo, da je največ plastike v embalaži. Komisija je pred dvema letoma izpostavila idejo o davku na plastiko, potem pa o tem ni bilo več slišati nič. Če berem to strategijo o plastiki, se mora še vedno nekaj stvari zgoditi. Tako da je bilo zdaj najpomembnejše to, da ne slavimo le tega trenutka, ampak da komisija pove, katere korake pričakovati v prihodnosti, da bomo res zmanjšali svojo odvisnost od plastike. Hvala lepa, gospod Omrči, ena minuta. Gospod predsedujoči, hvala lepa. Do leta 2050 bo več plastike v oceanih kot rib. Plastika postopoma postaja prva grožnja za pomorsko življenje. Danes 5 milijard ton plastike leži v oceanih in v naravi. Do leta 2050, če se ne bo nič spremenilo, jih bo 30 milijard ton. Torej, trikrat več plastičnih odpadkov bo kot proizvedene plastike. Naša zemlja je dejansko postala planet plastika. Ekološka katastrofa pa je res gromozanska. Direktiva o plastiki bi lahko predstavljala spremembo, ampak v resnici je zgolj majcen korak v sicer pravo smer, vendar bi morali izvesti v tej smeri pravo revolucijo, iznajti bi morali nov model, ki bi bil prost vse plastike. Mislim, da bi nas moralo biti sram zaradi tega, kar smo storili planetu. Sram bi nas morali biti tudi pred vsemi temi živalskimi vrstami, ki se dušijo zaradi naših odpadkov. Hvala, gospod predsedujoči. Direktiva o plastiki za enkratno uporabo nepravično obravnava eh, industrijo prepovedujejo se določeni izdelki, ki so vključeni v prilogi 2b, eh, plastične slamice, pribor, krožnik in tako naprej. Vse to so proizvodi, ne pa kategorija proizvodov izdelana iz določenega materijala. EPS je edini material, ki se izpostavlja na seznamu prepovedanega. Statistika, ki jo je komisija zbrala, pa ne kaže, da, emba, da embalaža iz EPS predstavlja velik problem na evropskih obalah. Če seštejemo vse te e, proizvode in EPS, ki bo, embalažo, ki bo zdaj prepovedana, to predstavlja le 4 do 6 odstotkov e, odpadkov na evropskih obalah. ni bilo priložnosti, da bi se borili proti zavajočim informacijam, ki so se širile. 31 e, odstotkov odpadkov naj bi bilo polistirena, ampak to ni res. Številke komisije kažejo, da 31 odstotkov odpadkov na obalah predstavlja mešanico različnih materialov, vključno s polistirenom gre torej za odpadke iz drugih kategorij, recimo iz ribištva, tako da gre za nesorazmeren ukrep in vpliv na okolje bo skoraj da ničen. S tem pa bomo povzročili, da bo na stotine ljudi izgubilo svoje delovna mesta in to je dejstvo. V mojem volilnem okraju bomo do leta 2022 izgubili 250 delovnih mest, če bomo nadaljevali s temi ukrepi. 29 podjetij bo eh, neposredno trpelo zaradi tega, na tisoče državljanov bo izgubilo možnost za preživetje. Zato bi morali to prepoved izpodbijati. Ustrezen ukrep bi, bi bil, da bi EPS eh, e črtali seznama. Tule je zastava, ki pomeni, da bo 200 ljudi zaradi teh ukrepov izgubilo delovna mesta. Um, Hvala lepa, gospod Lančini, ena minuta. Hvala lepa, predsedujoči. Če se resnično želimo lotiti problematike onesneževanja s plastičnimi proizvodi za enkratno porabo v oceanih in morjih, moramo najprej preveriti, kje lahko pozitivno ukrepamo. Edini trajnostni vzvod je, da usilimo ločeno zbiranje odpadkov v azijskih in afriških državah. Oni so resnično odgovorni za onesneževanje morji. Evropa sklepa prostotrgovinske sporazume z državami, ki se ne strinjajo z našo politiko varovanja okolja. Te sporazume sklepamo, kot da se ne bi zavedali, da se geografske meje ne postavljajo na pot onesnaževanja oceanov in zemlje. Ti trgovinski sporazumi spodbujajo nizkocenovno netrajnostno proizvodnjo, kar zadeva okolje. Poleg tega ti sporazumi naša podjetja spravljajo v slabši položaj. Skratka, popolnoma so nas nasemarili. Mislim, da bi morali sprejeti zakonodajne ukrepe, vendar ne takšne, ki bodo negativno vplivali na državljane in podjetja, ki bodo plačevali zaradi teh res kratkovidnih slepih izbir. Um, Najlepša hvala. Sprejmete modri kartonček? Da. Izvolite. Spoštovani kolega, povedali ste to pravljico, ki smo jo vedno znova slišali v zadnjih eh, tednih in mesecih, češ da ukrepa samo Evropa. Ampak ne vem, ali poznate zemljevid sveta, kjer, eh, katere katera plastika je prepovedana po svetu. Indija ima veliko večje prebivalstvo kot Evropa skupaj in je podobno zakonodajo sprejela že pred leti. Evropski podatki kažejo, da 95 odstotkov onesnaževanja v morjih in oceanih prihaja iz azijskih in afriških držav. Tod prihajajo plastični odpadki. To so iste države, s katerimi sklepamo trgovinske sporazume, ne da bi niti minimalno skrbeli za okoljski vidik. Da ne omenjam še človekovih pravic, pravic žensk in uh, dela otrok. Mislim, da je to popolnoma neskladno delovanje Evropske unije. In to sem želel povdariti. Nisem proti okolju, sem pa proti tej skupnosti, ki ne deluje. Gospa Pietika, eno minuto in pol imate, izvolite. Najlepša hvala. To je dober prvi korak v pravo smer pri prepovedi plastičnih izdelkov za enkratno uporabo. Ne smemo pa biti preveč navdušeni, namreč nismo še v celoti rešili težave. Upam, da bo komisija zagotovila to, da bomo sprejeli tudi naslednje korake glede krožnega gospodarstva in trajnostne uporabe plastike, ko bo seveda vajeti prevzela nova komisija plastika, pa tudi mikro- in nanoplastika, ki sta večji problem, prihajajo tudi iz drugih virov. Uporabljajo se pri detergentih, v kozmetičnih izdelkih, pri embalaži gnojil in tako naprej. Zato jih še vedno zaužívamo v naši hrani, gre namreč za izjemno majhne delčke. Velik del plastike pa prihaja tudi iz tekstilnih, tekstilnih izdelkov, od odpadnih gum in tako naprej. Upam, da bo komisija torej ukrepala tudi na področju tekstila in da bo prepovedala plastično embalažo živil. Tukaj obstaja namreč tudi težava endokrinih motilcev. Zagotoviti moramo torej varno embalažo. Mislim, da je pred komisijo torej še veliko dela. Hvala. Najlepša hvala, gospa Dali, minuto in pol. Najlepša hvala. Za začetek bi se zahvalila poročevalki in vsem poročevalcem v senci, tudi predvsem gospodu Masimu Polučiju, s katerim smo zelo dobro sodelovali in eh, dosegli, da je sedaj pripravljena zakonodaja, ki odpravlja glavne težave. Vsako minuto se za en tovrnjak plastike odvrže v naša mesta. In če ne bomo ukrepali, bo to številko bo se bo ta številka še podvojila v naslednjih letih. Zato je ta prepoved plastike za enkratno uporabo dober prvi korak. Gre za politiko, ki dejansko spreminja pristop naših državljanov. Na tak način jih ozaveščamo, še posebej ozaveščamo mlade, ki sedaj bolje razumejo, kakšne alternative tukaj obstajajo. Tri vprašanja obstajajo, na katere moramo odgovoriti. Prvič, vprašati se moramo, kakšne vzpodbude lahko pripravimo za ponovno uporabo plastike, ki jo sedaj uh, rešimo iz morja. Tukaj že obstajajo dobri zgledi. Drugič, preprečiti moramo to, da se plastiko odvra, od, uh, zavrača v morja. Sistem ponovne uporabe plastičnih steklenic je zelo dober. Poleg tega pa je tukaj tudi dober postopek, ki plastične steklenice spremeni v tekstil. Poleg tega moramo razmišljati tudi o alternativah za plastične izdelke. Naprimer, obstaja podjetje, ki proizvaja pribor, ki ni iz plastike, ampak iz užitnih materijalov. Pozdraviti moramo torej inovativna podjetja, pa tudi državljane, ki aktivno sodelujejo pri čistilnih akcijah. Naprimer. Najlepša hvala. Ja, spomnim se časov, ko smo si vsi želeli najlonske majice. To je bilo že dolgo nazaj. Sedaj pa gospa Virning, eno minuto imate, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Rada bi se najprej zahvalila gospe Ris za ta odličen rezultat. Pogajala sem se v odboru Ekon za odbor Alde, za skupino Alde in prav zato mi je ta dosje pri srcu. Seveda obstajajo različna mnenja glede tega, kako razrešiti vprašanje plastike. Jaz sem prepričana glede tega, da plastika sama ni vzrok celotnega problema, problem je način, kako mi uporabljamo plastiko. Preprečiti moramo enkratno uporabo, spodbuditi ponovno uporabo in recikliranje. Na tak način bomo zagotovili to, da se plastika ne bo več znašla v našem okolju. Vzpodbujati pa moramo tudi raziskave in inovacije. Razviti moramo boljše materijale, ki bodo okolju prijazni. Kakorkoli že, naši evropski državljani zahtevajo nujne ukrepe in ta direktiva je dober odgovor na njihovo prošnjo. Pozivamo vse kolege, da sprejmemo to direktivo in da skupaj uh, razrešimo breg plastike, ki obstaja v naših morjih. Najlepša hvala, gospod Rivasi, eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči, drage kolegice in kolegi. Čas je, da prenehamo uporabljati plastiko za enkratno uporabo, nimamo več tega luksusa, da bi lahko čakali. Vsak teden smo priča smrtnim delfinom in kitom, ki umrejo zaradi tega, ker požrejo preveč plastike. Ogromno plastike je v morjih, vendar se plastični delci spuščajo tudi v zrak. Ne želimo več plastične embalaže ali embalaže iz stiroporja. Gospa Frederik Ris je res eh, mojstersko vodila ta pogajanje in opravila odlično delo. Zdaj pa je treba čim hitreje začeti izvajati sprejete ukrepe, brez oklevanja. Predvsem pa ne bi smeli kloniti pred izsiljevanjem industrije, ki vedno uveljavlja argument izgube delovnih mest. Mislim, da bi morali podpreti razširjeno odgovornost proizvajalcev, uveljaviti je treba načelo onesnaževalec plača. Hvala. Gospa Hazekamp, eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tako kot pri podnebju, so tudi tukaj mladi tisti, ki nas opozarjajo na problem plastike in na goro plastike, ki prava v naših oceanih. Spomnimo se mladih junakov, naprimer Bojan Slad, ki ima eh, inicijativo Ocean Cleanup in desetletna Lili za svojo misijo Plastic Pickup. Po vsem svetu se mladi združujejo za zaščito planeta. Njihove inicijative me navdajajo z ponosom, istočasno pa me je tudi sram. Namreč mladi morajo pobirati naše odpadke. Odpadke, ki sedaj eh, onesnažujejo naše oceane in zmanjšujejo biotsko raznolikost. Ta pravila, ta nova direktiva je dober začetek, ni pa dovolj. Po vsem svetu eh, srečujemo predvsem odpadke Coca-Cola, Pepsico, Nestle, Marlboro, McDonald's, Red Bull, Unilever, Mars ter Procter Gamble. To so odpadki, ki jih vedno znova pobiramo pri čistilnih akcijah. Kako lahko naredimo nekaj zopr te proizvajalce, kako lahko njih prisilimo v to, da ukrepajo. Hvala. Najlepša hvala, gospod Agnew, eno minuto. Hvala lepa. Skrbi me, da Evropska unija zmanjšuje britanske inovacije pri eh, alternativah plastikam. Pri petem členu govorimo o alternativah oksoplastiki in na tak način bi v bistvu eh, nasprotovali lastnim pravilom Evropske unije. Namreč v členih 68 do eh, 73 v bistvu govorimo proti temu. Evropska agencija za kemikalije je bila. Je dobila nalogo, da raziskuje oksoplastiko. Ta študija še ni zaključena, ampak po desetih mesecih študij je agencija objavila, da eh, se mikroplastika ne ustvarja na tak način, po njihovem mnenju. Uh, Po členih 71 do 73 riča bi morala dva odbora preučiti takšno uh, zakonodajo, preden je lahko sprejeta. To ni bilo storjeno, prav zato morate izbrisati sklic na oksoplastiko iz te direktive, preden bo objavljena v javnem listu. Gospod Egnjo, ali spremete modri kartonče gospe Auken? Da, izvolite. Čisto kratek komentar. Ali zanikate to, da okso samo pomaga pri razpadanju plastike? Ali torej ustrajate, da bo pri uporabi tega plastika spet del narave? Čez sto let morda. Okso je verjetno najslabši razgrazljivi izdelek. Symfoni podjetje, ki proizvaja plastiko, je zelo problematično. Prosim, povejte mi, ali res uh, zanikate to, da okso samo razgradi plastiko na manjše koščke in nič drugega? Ja, s tem se ne strinjam. Namreč eh, zamenjujete okso razgradljivo plastiko z biorazgradljivo plastiko. Gre za uničenje plastike, ko je ta sistem zaključen, potem ni več plastike. Jaz imam to tudi v svojem domu. Dali so mi modri kartonček, ki sem ga dal v škatlo, in čez pet let v tej škatli ni bilo več nič. Tako, no, sedaj smo slišali, kako je s tem najlepša hvala. Nadaljujemo, gospa Delaj, izvolite. Minuto in pol. Monsieur. Gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Oceani so onesnaženi s plastiko. Za nas je to velik izziv in problem. Biti moramo ambiciozni. Dosežen dogovor med institucijami je dober dogovor. Upošteva realne možnosti, kar zadeva alternative za plastiko in od nas terja, da dosežemo napredek. Rada bi se zahvalila poročevalki gospe Ris, tudi poročevalcem v senci, za opravljeno delo. Ne bom se dotikala predlogov v tem besedilu, kajti podpiram splošno usmeritev. Zelo vesela sem, da smo prepovedali uporabo oksorazgradljive plastike, kaj ti povzroča onesnaženje tako na zemlji, kot tudi v oceanih. Vesela sem, da v končnem besedilu najdemo tudi zamisel, ki sem jo sama zagovarjala. Namreč potrebujemo jasno opredeljeno ne standarde tudi glede bio razgradljive plastike. Mislim, zagotoviti bi morali več raziskav na tem področju. Podpirati moramo krožno gospodarstvo, ponovno uporabo plastike, razvoj inovativnih rešitev v industriji. Podjetja vlagajo v inovativne rešitve zato, da bi lahko plastiko spremenili v bioplastiko in da bi bila to prva surovina, ki jo lahko potem tudi recikliramo lahko storimo več in moramo storiti več in bolje in to zahtevamo v tem besedilu. Naša naloga je torej, da bomo zdaj te ambiciozne predloge ustrezno podkrepili s finančnimi viri. Minut. Najlepša hvala, gospa Bonafe, eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mladi, ki so se podali na trge posod po svetu v zadnjih tednih, so od nas zahtevali, da hitro ukrepamo, da čim hitreje sprejmemo ukrepe za trajnostni razvoj. Torej, Evropa ukrepa in s tem je sprejela še en pozitiven ukrep za okolje v boju proti plastiki. Plastični odpadki se nahajajo ne samo v oceanih, temveč tudi v sredozemlju, kjer že najdemo cele otočke plastičnih proizvodov. Plastični proizvodi za enkratno porabo so ključni razlog, zakaj prihaja do onesnaževanja v morju. Večinoma gre za plastične krožnike, plastični pribor, plastične paličice za všesa in podobno. Mislim, da bi morali jasno opredeliti tudi to, iz kolikšnega deleža biorazgradljive plastike bi morale biti izdelane plastične steklenice. Zagotoviti moramo hitrejši prehod na krožno gospodarstvo. V Evropi smo prvi dojeli, kako zelo pomembno je, da zagotovimo rast gospodarstva in tudi dobrobit državljanov. Biti moramo konkurenčni. Sicer bo ta proces dolg, ker moramo spremeniti svoje načine proizvajanja in potrošnje, vendar je to edina pot, po kateri sploh lahko gremo naprej. Hvala lepa. Gospod Gamboš, minuto in pol. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala lepa. In tudi ostalim, ki so opravljali delo na tem področju. Gre za svežen ukrep v krožnem gospodarstvu, ki je bil sprejet leta 2018, je pa to povezano tudi s pristaniškimi zmogljivostmi za ravnanje z odpadki z ladi. Gre za pomembno vprašanje, namreč evropski državljani se še kako zanimajo, kaj se dogaja s plastičnimi odpadki. Nekateri državljani se zauzemajo za to, da bi popolnoma prepovedali uporabo te surovine, vendar moramo biti pragmatični. Na nekaterih področjih zaenkrat nimamo alternative za plastiko. V naši poslanski skupini se zauzemamo za naložbe, zato da bi poskrbeli za več inovativnosti v industriji. Potrebujemo trajnostne alternativne rešitve za plastiko, zagotoviti moramo tudi bolj trajnostne surovine. Samo na tak način bomo lahko zmanjšali svoj odtis v okolju, v katerem živimo. Ta prehod na popolnoma krožno gospodarstvo je priložnost za ustvarjanje novih delovnih mest. Ta delovna mesta bodo prinesla dodano vrednost, okrepila gospodarsko rast in poskrbela za novo obliko industrializacije v Evropski uniji. Vsi, ki bomo glasovali 26. maja, moramo podpreti tiste stranke, ki delamo, na tem, da se zagotovi urejen prehod na bolj gospodarsko, socialno in okoljsko prijazen svet. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Revodalon, minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nima smisla, da zdaj teoretiziramo o tem, koliko odpadkov povzročajo plastični proizvodi. Dovolj je, da si pogledamo fotografije kita, ki je umrl zaradi zaužite plastike. Ogromno mikroplastike je na tem svetu. Zato sem vesela, da bomo od leta 2021 prepovedali plas, uporabo plastičnih proizvodov za enkratno uporabo. Namreč ti proizvodi predstavljajo 70 odstotkov onesnaženja v oceanih. Ta plastika konča potem tudi v ribah, ki jih jemo. Mislim, da je ta zakonodajni akt šele prvi ukrep pri zagotavljanju novega zakonodajnega okvira, ki velja za krožno gospodarstvo. Uporaba plastike mora biti takšna, da ne bo škodila okolju. Mislim, da potrebujemo maršalov načrt za oceane. Samo zato, ker moramo očistiti oceane, uveljavljati pa moramo tudi načelo onesnaževalec plača. Tu ne gre zgolj za preživetje prihodnih generacij, temveč tudi za preživetje naše generacije. Namreč onesnaženje bo kmalo postalo irreverzibilno. Hvala lepa. Kristofer Fjellner je na vrsti. Izvolite. Hvala lepa, predsednica. Zmanjšati moramo količino plastike, še posebej v naših oceanih. 80 do 85 odstotkov vseh odpadkov v oceanih predstavlja plastika. Istočasno pa moramo biti realistični glede tega, kaj pomeni ta predlog. Ne bomo kar tako razbili te gore plastike, ki plava po oceanu, in tudi plaž ne bomo očistili kar takoj. Evropa je pač odgovorna samo za majhen del plastike, ki se proizvede, in še manjši del plastike, ki se znajde v naših oceanih. Večina plastike prihaja iz Azije. Pet držav v Aziji je odgovornih za 60 odstotkov plastičnih odpadkov v morju. Ampak to ne pomeni, da mi nimamo odgovornosti. Mi moramo pokazati pravo pot naprej, biti moramo zgled. Ampak Če želimo to doseči, moramo preprečiti in prepovedati